Good morning, please take your seats. Dobro jutro, prosim, da zasedete svoje mesta. Veseli me, da imamo danes zelo zgodovinsko pomemben sestanek skupaj z odborom za proračun in odborom Libe, ko bomo govorili o predlogu direktive o boju proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije. Tako da pozdravljam kolege tudi iz drugih odborov in mislim, da je treba obeležiti ta pomemben današnji dan. Sedaj pa dajem besedo gospodu Morašu, prosim. Just very briefly to, uh... Najlepša hvala. Čisto na kratko bi predstavil našega soporočevalca gospoda Lopesa Aguilarja, ki bo tudi sam podal uvod v to poročilo. Mislim pa, da se lahko zahvalimo obema odporoma za dobro sodelovanje. Gospod Aguilar. Thank you, chair. Thank you. Najlepša hvala. Predsednik in hvala gospe predsednici, so predsedujoči gospe gresle. Res, jaz sem soporočevalec za ta dosje, ki je zelo pomemben dosje in to je res zelo pomemben trenutek za tako imenovano direktivo PIF, za, ki se nanaša na boj proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije. Ta dosje je zelo zapleten. Narava tega dosneja je kazanska. Evropsko kazansko pravo je, kot veste, izraz, najpomembnejši izraz uh, pomembnosti področja pravosodja in varnosti. Gre za to, da je Evropska unija tudi, lahko tudi zakonodajalec na področju kazanskega prava. Uh, Sedaj se ukvarjamo s področjem, ki je bilo dolgo v nacionalnih pristojnostih. Dosje je zapleten tudi zaradi tega, ker je Evropski parlament ustrajal, da bi dodali element eh, davka na dodano vrednost v področju uporabe te direktive, glede na to, da naj bi bila narava tega instrumenta, da se ukvarja tudi z lastnimi viri, pravimi lastnimi viri Evropske unije. In eh, za vključitev tega smo se borili tri leta. To je bistvenega pomena tudi za evropsko javno toživstvo, če želimo, da se tam zadeve premaknejo naprej. Brez direktive PIF tudi ne bomo imeli EPA, Evropskega javnega toživstva. Zaradi tega, ker predlog direktive PIF opredeljuje kazniva dejanja, za katere bi bilo pristojno javno toživstvo. Zaradi tega je okrepitev sodelovanja tudi pri Evropskem javnem toživstvu zelo pomembno. Sploh, ko gre za DDV, za goljofije pri javnih naročilih, za minimalne sankcije, ko gre za goljofije in podobno kazniva dejanja in tudi glede zakonskih rokov za pregon in glede rokov za zastaranje. Tako da bom podala kratke komentarje glede vseh teh točk. Najprej goljofije glede DDV. To je najbolj spolno vprašanje. Mi smo želeli, da se v področju uporabe vključi DDV, zato da bi se borili proti čezmejnim goljofijam na področju DDV. To je ključna prednostna naloga za boj proti goljofijam v Evropski uniji. Za države članice je bil ta predlog zelo sporen. Ustrajale so, da je to v nacionalnih pristojnostih davčnih uradov. Mi pa smo dejali, da gre to za evropski vir in da je zato pristojna Evropska unija. Po več eh, srečanjih in po več trialogih se svet eh, strinja, da se vključi DDV, ampak samo nad eh, pragom 10 milijonov evrov in samo v primeru, da goljofija DDV vključuje vsaj dve državi članici. Prag 3 milijonov evrov je dokaj visok. V velikih, v številnih primerih goljofij z DDV gre za goljofije, ki presega 10 milijonov evrov in Evropsko javno toživstvo bo nad to mejo pristojno za takšna kazniva dejanja. Glede goljofi pri javnih naročilih, tu tesno sodelujem z gospo Gresle in dogovorili smo se, da bo komisija na koncu še enkrat preučila to vprašanje, ko bo pripravila poročilo o izvajanju. Naslednji element je razprava o minimalnih in uh, maksimalnih sankcij. Kompromis vključuje minimalne maksimalne kazni, ki predvidevajo štiriletno zaporno kazen za kazniva dejanja, ki presegajo 100 tisoč evrov. To je prav, ki je obvezojoč za vse države članice. In ne na zadnje še zastaralni roki. Popolna harmonizacija tu ni možna. Dogovorili smo se za minimalni zastaralni rok, ki bi znašal pet let za kazniva dejanja, ki jih opredeljuje direktiva. Strinjali pa smo se, da bi lahko ta rok revidirali na tri leta, če je nacionalno pravo v določenih eh, okoliščinah predvideva prekinitev štetja zastaralnega roka v končni fazi morda nismo dosegli dovolj, mislim pa, da je to vseeno smiseln sporazum, smiseln kompromis, ki vzpostavlja osnovo za kazensko pravo tudi za delovanje Evropskega javnega toživstva. Oba pristojna odbora si prizadevata, da bi dosegli dogovor, zgodnji dogovor v drugem branju in zaradi tega je treba pripraviti oziroma potrditi besedilo, ki ga podpirata Evrop, oba so zakonodajalca, svet in eh, Evropski parlament. Tako da se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za vas trud uložen v ta dosje soporočevalko, gospo Gresle, pa sma, sva vam na voljo, da za podrobnejša obrazložila glede kompromisa. Hvala. Kombijom. Najlepša hvala. Če nihče več ne želi besede, bomo prišli na glasovanje. Ja, ja, se opravičujem, ne bomo glasovali, samo seznanili smo se s predlogom. In sedaj bom dala besedo so predsedojočemu kolegu Morajsu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. juni do 14. in glasovanje bo potekalo 15. junija v Strasburgu. Najlepša hvala vsem kolegom in hvala za sodelovanje med odbori. Hvala, predsedujoča. Po točko razno pa ni nadaljnih pripomp in s tem smo zaključili skupno sejo. Najlepša hvala. Vidimo se torej prihodnič 15. junija, ko bomo glasovali. Thank you.